Procediamo ora. Nadaljujemo z eh, obrazložitvijo glasov. Poslanke in poslance, ki zapuščajo dvorano, prosim, da to storijo čim hitreje. Vsi govorniki, ki ste se prijavili k besedi, besede žal ne boste dobili. Zasedanje se bo namreč zaključilo ob pol treh. Ostali govorniki boste besedo dobili jutri. Altre eventuali dichiarazioni. Ostale morebitne obrazložitve pa boste lahko podali v pisni obliki. Razrešnica 2013, splošni proračun Unije, Lopez Bermejo, izvolite, kolegica. Lep pozdrav, gospod predsedujoči, Danes je zelo žalosten dan za kolege iz Sahare. Dostojni so, mirno se borijo proti okupaciji kraljevine Maroko. Parlament je z veliko večino sprejel